Ja, gospod Javor, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije spada med eh, najbolj eh, pomembna poročila, o katerih vsako leto razpravljamo tu v Evropskem parlamentu. Pa ne zgolj zaradi tega, ker gre za eh, veliko javnega denarja, temveč ker eh, sedaj živimo v težkih časih in mi moramo vzpostaviti ponovno zaupanje v evropske institucije. To je ključno vprašanje za evropske institucije in za odgovorne evropske politike. Mi moramo zagotoviti eh, državljanom Evropske unije, da njihov denar porabljamo na pregleden eh, in pravilen zakonit način poročilo, o katerem razpravljamo vsako leto, zrcali mnenje Evropske komisije in letos smo prejeli dobro, natančno, eh, nadrobno eh, poročilo, seveda pa ima parlament eh, svoje prioritete v razpravi. Mi smo v odboru za proračunski nadzor glasovali o poročilu in to podpirajo uh, v veliki meri eh, politične eh, skupine skoraj soglasno ga smo ga sprejeli v odboru kont. Torej, tu gre za zaščito finančnih interesov. Prvič, eh, gre za prihodke Evropske unije, za lastna sredstva Evropske unije. Z tega vidika moramo izpostaviti, da je goljufija z DDV pristojnost Evropske unije, saj gre za del eh, eh, sistema lastnih sredstev. Eh, in izpad DDV-ja je zelo raznolik. Eh, in eh, izgube pri pobiranju DDV-ja so leta 2014 znašale 168 milijard evrov in zaradi tega je potrebna eh, močna direktiva. In tudi eh, pravzaprav eh, moramo to vključiti v delo eh, evropskega tožilca in njegovega urada zato, da bi se učinkovito borili proti tej goljofiji. Evropski sistem za DDV očitno ni dovolj učinkovit, podatki držav članice niso dovolj zanesljivi, izmenjava med državami članicami ne deluje eh, dovolj dobro, eh, takso eh, tudi ni dovolj učinkovit in tudi ni dovolj pristojnosti za preiskovanje goljufij. To je pomembno vprašanje. Izpostaviti pa moramo seveda tudi da eh, nam je um, uspelo pobrati uh, eh, 24 odstotkov in to je uh, pravzaprav zgodovinsko nizek odstotek. Uh, osredotočiti se pa moramo seveda tudi na uh, porabo lastnih sredstev. 80 odstotkov uh, sredstev eh, mora tu komisija pravzaprav natančno eh, preučiti. Mi potrebujemo dobro finančno upravljanje in zagotoviti moramo pravzaprav najboljšo uporabo vsakega eh, evra. Mi imamo seveda tudi direktivo za javna naročila, vendar mi moramo preveriti, kako se ta izvaja. Naj omenim še korupcijo mi imamo dvoletno eh, protikorupcijsko poročilo komisije od tega veliko pričakujemo tu v parlamentu in upam da bo eh, to eh, poročilo letos vključilo tudi devetindvajset poglavje o institucijah treba je seveda tudi bolj zaščititi žvižgače v evropski uniji oni so pomembni za protikorupcijsko delovanje. Zahvaljujem se seveda tudi poročevalcem v senci, zelo dobro smo sodelovali. Pripravili smo eh, poročilo, eh, ki si eh, po mojem mnenju lahko obeta vašo podporo pri glasovanju. Hvala lepa, gospa Georgijeva. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, v imenu komisije se zahvaljujem odboru za nadzor proračuna, zlasti eh, poročevalcu Benedeku Javorju eh, za eh, Eh, letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov. Hvaležni smo, da se Evropski parlament toliko trudi na področju boja zopr goljofije. Mi podpiramo to predanost eh, in mi pozdravljamo analizo iz poročila in eh, našli smo tudi mnoga dragocena priporočila, ki jih bomo vestno upoštevali. Naj izpostavim ključna priporočila in Eh, kaj nameravamo storiti glede njih. Eh, najprej eh, poročanje o nepravilnostih. Parlament je upravičeno zahteval, da se izboljša primerljivost podatkov, ki jih pošiljajo države članice, zato da bi dobili neko sliko, ki je razumljiva in ki nam tudi omogoča, da iz tega povlečemo določene zaključke leta dva tisoč petnajst smo sprejeli novo uredbo o poročanju o nepravilnostih in eh, tu smo na podlagi tega sprožili, začeli pripravo novih smernic. Tu pomagajo tudi strokovnjaki iz držav članic. Eh, sistem za poročanje o nepravilnostih eh, naj bi bil pripravljen v drugi, ehm, drugem četrtletju leta 2016. Eh, potrebne so seveda tudi nacionalne ehm, strategije proti eh, goljofiji. Eh, države članice in tudi mi smo tu dolžni ukrepati. Države članice se morajo če dalje bolj boriti proti goljofijam. Mi vidimo tudi, da je če dalje več odkritih primerov treba je seveda tudi izboljšati eh, stopnjo vračanja. Eh, več je mogoče eh, storiti na področju odkrivanja, pregona, sankcioniranja in parlament močno podpira nacionalne strategije za boj proti goljufiji. Do sedaj je to prostovoljno. Pet držav članic je sprejelo take strategije, mi spodbujamo tudi druge naj to storijo in Mi sodelujemo s tistimi, ki jih imajo in eh, na ta način želimo tudi izboljšati najboljše prakse in izkušnje. Eh, poročevalec je omenil tudi javna naročila. Eh, računsko sodišče je glede tega izdalo priporočilo in komisija zaradi tega tudi preverja, kako izboljšati sistem javnih naročil, odpravljati nepravilnosti, kako zagotoviti interoperabilnost med različnimi podatkovnimi Eh, eh, zbirkami, zato da imamo pač zagotovljeno preglednost. Preglednost je najboljši prijatelj davkoplačevalcev. Več, ko lahko storimo na tem področju, bolje bo to za zašito finančnih interesov. Potem pa eh, sedanja zakonodaja že našteva informacije, ki se morajo objavljati kazalnike za eh, korupcijo. Eh, torej, mi imamo statistike v državah članicah in tu vidimo, eh, da obstajajo razlike pri definiciji in pri samem beleženju statističnih podatkov. Mi moramo zagotoviti, da bodo informacije o korupciji na voljo in mi sedaj delamo tudi na tem dveletnem eh, poročilu eh, o boju proti eh, korupciji in to bo na voljo še v letu 2016. Potem pa. Uh, uh, oblikovanje urada eh, eh, evropskega tožilca je pomembno in več je treba storiti tudi v državah članicah, da spoštujejo priporočila OLAFA in oni morajo tudi dati povratne informacije o ukrepih, ki so jih sprejeli. Upamo, da nam bo urad evropskega eh, tožilca pomagal pri tem. Eh, kar zadeva uredbo 883 iz leta 2013, eh, to bo tudi eh, prineslo mnoge nove priložnosti. Goljofija pri DDV-ju naj bi bila tudi predmet, ki ga obravnava Urad Evropskega tožilca. Pomembno je, da je mandat eh, tega urada zelo jasen glede tega in upam, da bo prišlo do čim hitrejšega dogovora glede EPA. In zastavljeno je bilo tudi vprašanje v odboru, kaj lahko storimo za zagotovitev neodvisnosti uh, Olafovega nadzornega odbora mi smo v komisiji sprejeli odločitev, eh, da se spremeni uredba o Olafu. Sekretarjat nadzornega odbora Olafa naj bi bil prenesen na komisijo in upamo, da bo zakonodajalec čim prej sprejel eh, ta predlog in na ta način bomo lahko odpravili eh, Eh, na skrižja interesov. Hvala lepa. Veselim se današnje razprave. Eh, hvala lepa. Sedaj pa eh, Sander Lunes za odbor INTA. Hvala lepa, gospa poroče, gospod poročevalec. Torej, sramota je, če tratimo denar vendar eh, nesprejemljivo je da se goljufa komisijo in tudi olaf pozivam eh, naj eh, delujejo še bolj intenzivno torej bil sem presenečen ko sem slišal za kakšne zneske gre pomislimo na goljufije pri podeželskih subvencijah pri kohezijski politiki torej to poročilo mora še bolj izpostaviti preventivo pri goljufiji je bolje če poskrbimo za preventivo, kot da ukrepamo post festum. E, tu se e, torej zahteva tudi e, nova agencija, nova evropska agencija, še tretja agencija po Eurojustu in Olafu in sprašujem se, ali je to res potrebno, ali ne bi bilo drugačno ukrepanje bolj učinkovito. Hvala lepa. Gospoda Vona ne vidim tukaj, tudi gospoda Ješka ne sedaj eh, gospa Breso za Afko. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, hitro napredujemo, ker jih je toliko odsotnih. Najprej bi rada povdarila, kako pomembno je zaupanje državljanov v inštitucije Evropske unije in kako zelo pomembno je, da podpirajo integracijo Evropske unije. To mora biti eden izmed temeljnih ciljev. Uh, na področju finančnih interesov eh, Evropske unije. To je povezano tudi s predlogom eh, Evropske komisije. Škoda, ki jo povzročajo davčne eh, goljufije, so, je neposredno povezana z nepreglednimi postopki. Zaradi tega je potrebno razlikovati med goljufijami in napakami. Potrebno pa je zagotoviti tudi dovolj informacij, O najpogostejših napakah in o primerih eh, goljufije potrebno je zagotoviti tudi konkretne primere, tako eh, da eh, bodo uradi za boj proti davčnim goljufijam bolje seznanjeni in da bodo lahko natančno razlikovali med primeri goljufije in pa med napakami, ki so morda povezane z težavami, ki jih skušamo rešiti z boljšo zakonodajo ampak eh, trenutno mislim, da je najpomembneje, da zagotovimo eh, natančno razdelitev v te dve kategoriji, torej v kategorijo goljufi in pa napak. Najlepša hvala. E, eh, sedaj pa za skupine ELS, gospa Pitera, minuto in pol. Hvala lepa vse institucije tudi nacionalne in evropske institucije morajo skrbeti za davke Eh, ko plačevalcev denar. Morajo biti varuhi tega denarja in zaradi tega se je treba boriti eh, proti nepravilnostim na tem področju. To mora biti prednostna naloga. Korupcija in goljofije tudi financirajo teroristične organizacije in organizirani kriminal. Spodkopavajo verodostojnost evropskih institucij in demokracije. To vpliva tudi na konkurenčnost eh, Evropske unije v globalnem gospodarstvu. Eh, ta eh, bitka je seveda zelo eh, težavna zaradi različnih administrativnih sistemov. Komisija se mora res potruditi in sistematično ukrepati mora učinkovito pobirati lastna sredstva, eh, odkrivati neplačani davek eh, in to so zelo pomembni elementi boja proti korupciji. Eh, izbrani projekti morajo tudi omogočiti boljšo gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Bolje treba tudi zaščititi žvižgače, treba izboljšati dostop do informacij predlog glede eh, eh, podpiranja eh, čezmejnih preiskovalnih novinarjev je problematičen, ker oni bi izgubili svojo neodvisnost s to podporo. Hvala lepa za odlično poročilo in za sodelovanje s poročevalcem. Gospod Perinski za SND za dve minuti. Hvala lepa, gospa. Uh, predsednica, gospa podpredsednica. Srinjam se s poročevalcem, da smo eh, imeli zelo dober postopek priprave tega poročila in s tem lahko izboljšamo zaupanje eh, državljanov v zašito finančnih interesov. Rad bi izpostavil tri stvari iz našega poročila in prosil bi eh, komisarko naj to pokomentira. Eh, najprej prekinitve in suspenzi. Eh, mislim, da je treba izpostaviti to, kar piše v poročilu. To je treba uporabljati eh, v skladu z pravno podlago in v kontekstu novega mehanizma za eh, zgodnje opozarjanje vas prosim, da pokomentirate, eh, kako bo z zgodnjim sistemom za odkrivanje ki ga želi eh, komisija predlagati. Mi smo že rekli, da je preventiva pomembna. Drugič, eh, direktno upravljena sredstva. Eh, zelo nas skrbi, da je če dalje več eh, goljufij bilo leta 2014 na tem področju in eh, zato potrebujemo eh, razlage in komisija mora tudi poročiti, kakšni bodo njeni ukrepi. Tretjič, izpostavili ste pomen pravilnega poročanja. Situacija je sedaj nezadovoljiva, nimamo jasne slike in uh, Zaradi tega eh, se moramo res potruditi, da bomo do naslednjega poročila nekaj spremenili. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Makove za EKR. Prosim. Mulțumesc. În 2014 statele membre au... Hvala. Leta 2014 so države članice sporočile preko 1600 primerov goljufije kar je znašalo približno 540 milijonov evrov. Govorimo o teh napakah in to ni nekaj abstraktnega, gre za napako, ki jo plačujejo evropski davkoplačevalci. To je naš denar. Evropska komisija mora prevzeti odgovornost za izterjavo teh sredstev. Prav tako mora komisija imeti strožje pravila za prekinitev plačil, tudi če ta začasna. treba je uporabiti kazalnike za merjenje korupcije v državah članicah. To so nujni in minimalni ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Potem imamo tu tudi zaščito žvižgačev. Izkušnje tistih, ki so delali v evropskih institucijah, kažejo na to, da če opozorijo na nepravilnosti, to prinese veliko travm. In zato je vedno manj teh žvižgačev kar povzroča izgubo denarja. Te osebe je treba zaščititi. Potem gre tu tudi za sporozume s tobačnimi podjetji. Vse takšne sporozume s tobačnimi podjetji je treba javno objaviti, tako da bi kolikor se le da preprečili tihotapljanje tobačnih izdelkov. Pomembno je tudi to, da v redbi PIF navedemo vsa ta kazniva dejanja. Prav tako je pomembno, da tiste države, ki nočejo priznati davčnega vrteljaka kot kaznivo dejanje, da to storijo. Kaj je še nujno, treba je sprejeti uredbo za urad javnega tužilca. Kaj ti Vsa sredstva gredo v isto košaro in če se kradejo iz držav članic Evropske unije, se kradejo od vseh nas. Hvala lepa. Hvala, gospod Ali, dve minuti v imenu Aldeja. Hvala, predsedojoča, podpredsednica Georgijeva, dragi kolegi. Najprej bi rad čestital poročevalcu Javorju za zelo dobro poročilo. Hvala tudi komisarki Georgijevi za zelo podrobno izjavo. V Evropski uniji je kar nekaj goljufije, to pa škoduje javni podobi Evropske unije. Potrebujemo dobro upravljanje vse ukrepe, da bi zaščitili Evropsko, Evropski proračun. Evropsko poročilo o finančnem interesu vsebuje kar nekaj preventivnih in korektivnih ukrepov za službe Evropske komisije, so da bi imeli neredne in nezakonite izdatke, povezane z evropskim proračunom. Evropska unija z državami članicami je sveda odgovorna za zaščito finančnih interesov Evropske unije v boju proti goljofiji. Zato je bistvenega pomena, da komisija steluje z državami članicami, da bi zaščitili vse interese. In tu lahko rečem, da komisija dela v tej smeri, tako kot je komisarka Georgijeva jasno rekla. Na no, poročilu vidimo, katera področja so najpomembnejša treba je imeti tudi odkrivanje, poročanje o nepravilnostih, treba je preučiti prihodke in izdatke. Tu imamo kar nekaj težav in predstavljenih kar nekaj ukrepov na področju poročanja in nadzora. Pomembno je imeti sistem kazalnikov, da bi merili raven korupcije v državah, ampak treba bo spremeniti evropski poslovnik, zato da bi zaščitili žvižgače in da bi povečali preglednost pri lobiranju. Med drugimi področji gre tudi za javne naročila, gre za tihotapljanje s tobačnimi izdelki in ponarejenimi izdelki. Zelo pomembno je sodelovanje med institucijami, so da bi ugotovili goljufive dejavnosti pri rabi evropskih sredstev. Tu vidimo, da so podarjene preiskave. Potem imamo tudi poglavje, ki opozarja na to, kako pomembna so ta sredstva. Potrebujemo ukrepe za boj proti goljufiji, ampak seveda mora biti to dobro tudi za upravičence. Hvala, gospod Ali. Ne gre le za prihodke. Prosim, zaključiti morate. Potrebujemo močnejšo politiko, ampak seveda mora biti vse pod nadzorom. Hvala, gospod Ali. Gospod Vali, minuta imate v imenu skupine FDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Države, ki pravijo, da so proevropske, morajo sprejeti ukrepe, da zaščitijo Eh, evropske državljane in predvsem evropske varčevalce. Potrebno je sprejeti eh, pomembne odločitve, kot je recimo izmenjava informacij, eh, kar je zapisano v direktivi o finančnih interesih. Ne moremo dovoliti goljufi na regionalni ravni. Uradi za nacionalni nadzor Eh, se eh, pogosto znajdejo v osrčju škandalov eh, povezanih z navskrižjem interesov. Potrebno se je osredotočiti na eh, pranje denarja in pa na davčne eh, utaje. Poglejmo si samo primer Luksemburga in pa Junkarja eh, ali pa povezavo Turin-Lyon. V zvezi s tem projektom smo zahtevali več informacij v Evropskem parlamentu, ampak nažalost jih še zmeraj nismo dobili. Hvala, gospod Sinadinos Minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Zelo pomembno je, da sprejemamo zakonodajo za boj proti goljofi Evropski uniji. Najpomembnejše je upoštevati rezultate poročila, pa tudi sklepe, zato da bi oblikovali takšne politike, da bi popravili pretekle napake. Ponastaviti moramo pravila in postopke glede javnih izdatkov in prihodkov iz lastnih sredstev. Zato, da bi omejili nepravilnosti. V letu 2014 smo imeli 362 in 176 milijonov evrov v okviru nepravilnosti. Treba je revidirati sklepe komisije in sveta, kajte tu imamo 3 milijarde, ki naj bi dali Turčiji. Istočasno pa vidimo v poročilu o Goljupir, da je Turčija tu najpomembnejša, ko gre za nepravilnosti, ko gre za črpanje teh sredstev v okviru pristopne pomoči in v okviru čezmejnega sodelovanja. Torej, tu gre za Goljupijo. In ko službe za Goljupijo pravijo, da Turčija ni zanesljiva, Evropske institucije in evropski vodijo vse namenijo, da bodo s plačevanjem Turčji omejile migracijske tokove. Ali si upate povedati na glas, da je tu kar nekaj goljufije povezane s Turčjo? Hvala. Sem poslušala, ker ste govorili zelo hitro. Gospod car, vama minuta in pol. Gospa predsedujoča, gospa podpredsednica. Najprej naj čestitam poročevalcu, gospodu Javorju, za zelo celovito delo. Pri Evropskem letnem poročilu gre za približno 150 milijard evrov denarja dako plačevalcev. Državljani hočejo vedeti, da se ta sredstva dobro porabim, prav je tako. Ampak kakšne so slabe novice leta 2014? smo videli 138 milijonov evrov, pri katerih je šlo za goljofijo. To je nespremljivo in to je treba popraviti. Treba je nadzorovati rabo sredstev in treba je kaznovati goljofiva dejanja. To je najpomembnejše. In če želimo to doseči, imamo tu vsaj troje, kar moramo storiti. Najprej mora komisija biti tako proaktivna, kot se le da zato da bi spremljala rabo našega denarja. In drugo, to posledično pomeni, da morajo biti države članice bolj odgovorne za spremljanje projektov in za zagotavljanje pravilnih podatkov komisije. In tretje, logično je seveda to, da morajo imeti države članice skupni cilj pri boju proti goljufiji. In mogoče bomo potem na koncu imeli celo EPO. Ampak tu potrebujemo rezultate, da niso tole prazne besede v Strasburu. Upam, da države članice poslušajo to, kar pravim, ampak komisija. Ja. E, modri karton za vas, gospod Sarajama, ali sprejemate? Gospod Sarvama, sprejemate modri karton? Kolego Sarvama bi rad nekaj vprašal. V tem trenutku imamo OLAF. Kaj gre pravzaprav na robe, da OLAF ne opravlja tega dela? Zakaj potrebujemo novo agencijo? Ali pa bi morali preoblikovati OLAF? Žal ni bilo prevoda, ampak mislim, da dovolj razumem nemščino, da sem razumel, da sprašujete, zakaj potrebujemo še eno agencijo, če že imamo OLAF. Zakaj potrebujemo Evropski urad javnega toživca? No, hvala mojemu nemškemu učitelju, ker sem se tako dobro naučil nemško. Ja, Olaf nima jurisdikcije, da bi urejal zadeve povezane z goljofijo v državah članicah. Nacionalni organi imajo te pristojnosti, ampak ne morejo preiskovati primerov preko meja. Torej, tu imamo vrzel in mislim, da skuša komisija zapolniti to vrzel In to čakamo že 15 let. In mislim, da je napočil čas za to. Hvala. Poursuivre, madame. Gospa Ajala Sinder, minuta. Gracias, señora. Hvala, gospa predsedujoča. No, še enkrat imamo razpravo o proračunu. Tu je vedno več pritiskov vedno več je nujnih zadev, vedno manj sredstev pri tem proračunu. Poročevalec je podaril način zaščite prihodkov. Prav tako je omenil goljofijo pri DDV-ju. Tu smo izgubili skoraj da cel proračun za leto 2016, če si pogledamo prihodke in to je nekaj, kar se ne more nadaljevati. Zato potrebujemo direktivo, s katero bomo zajeli ukrepe za boj proti goljufi povezani z DDV-jem, tako da bi se lahko borili proti takšni goljufi in da bi na koncu imeli takšen proračun, kot ga potrebujemo. Ali nimam dve minuti, samo minuta? Ja, opravičujem se, žal mi je. Eh, žal mi je za vas, gospod Armot. Minuta. In... Če gre pri tem poročilu za boj proti goljofiji Evropske unije, potem izgubljamo. Imamo na milijarde evrov nepravilnosti, ampak tu je kar nekaj časovne vrzeli med odkrivanjem in poročanjem. Tu imamo tri leta razlike. Potem imamo tudi lasna sredstva in 191 odstotkov nepravilnosti v enem letu. Veliko govorimo o DDV-ju, ampak to ni največja težava pri goljufiji, kajti to je eden izmed najbolj birokratskih sistemov v zgodovini človeštva. Treba je preučiti težave in ne to, kaj se vedno zgodi to. Imeli naj bi več Evropske unije, da bi se bolj povezali z urano Evropskega toživca, s pravosodjem. Ampak za kakšne težave gre? Pri vsaki težavi so rešitve takšne, da potrebujemo več Evropske unije. To si pravi, ampak kaj ne vam povem? Če bi doma v Združeno kraljestvo res vedeli, kaj se tu dogaja, bi 23. junija glasovali za to, da zavekome zapustijo ta kraj. Gospod Zdehovski, minuta in pol. Hand. Minuta in pol. Ja. Hvala, gospa predsedojoča. Hvala, gospa komisarka. Hvala, ker tako aktivno in pozorno poslušate naše prispevke. Hvala tudi poročevalcu. Iz vedika LS-a se nam zdi to odlično vestilo, kajti korupcija je zelo, zelo pomembna težava in vpliva na finančni interes Evropske unije in vse državljane. Prav zaradi korupcije in goljofije izgubljamo 120 milijard evrov na leto. Boj proti korupciji pa ni lahek, res ni lahek, daleč od tega. Ampak to ni le odgovornosti komisije ampak so prav vse države članice odgovorne za to. To bi rad povdaril. Odgovorne so za boj proti korupciji. Kajti tu nimamo le enega sovražnika, več jih je in treba se boriti proti temu. Tudi takrat, ko imamo hude sankcije, tudi to potrebujemo. Države članice morajo učinkovito porabiti evropska sredstva, biti morajo odgovorne, poskrbeti morajo za to, da iz tega potegnejo največ, največ dodane vrednosti. In če se sredstva ne bodo porabila učinkovito, potem potrebujemo sankcije. To poročilo je zelo dobro uravnoteženo. Tu vidimo kakovostne rešitve in res bi bil zelo vesel, če bi vsi akteri aktivno sodelovali pri izvajanju tega besedila. Gospod Limeranski. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod poročevalec. Kaj je pomembno to? Pomembno je to, da smo prepoznali, da se je treba lotiti zaščite finančnih interesov Evropske unije. Treba je pokazati, da je treba zaščititi evropska sredstva in sredstva držav članic. Vsi imamo skupni namen. Ščititi moramo finančne interese Evropske unije in če želimo zaščititi te interese, potem moramo vsi prevzeti svojo odgovornost za to. Začinši s primerno rabo sredstev. Če bomo še naprej obravnavali izdatke le kot izdatke in ne kot prave naložbe, potem ta sistem ne bo deloval. Tu imamo 165 milijonov, ki ne bi jih porabili za letališče, tega jih je bilo 100 milijonov porabljenih nepravilno. Gospod Novakov. Prezident, vini sem vjeroval, če v ta zizavo treba da zemlja preves. Hvala lepa, predsedujoča. Biti moramo objektivni. Delati moramo interesu naših državljanov. Ampak v tem poročilu vidimo nekaj veliko bolj zanimivega. Vidimo, da potrebujemo skupni pristop v Evropski uniji. Veseli smo, ker vidimo, da je tu kar nekaj razlike med napakami in goljufijami do napak pride zaradi preveč obremenjujočih postopkov. In pogosto upravičenci želijo prejeti sredstva na nacionalni ravni, preden pride evropska sredstva. Zato potrebujemo bolj jasna in bolj enostavna pravila. Zadovoljen sem, ker se omenja tudi moja država v tem poročilu. Ta naj bi dobro osvetlila vse napake za časa revizije Evropske komisije in vesel sem, ker komisarka dela na tem področju. Hvala. Gospod Balčitis, hvala gospa predsedujoča, gospa podpredsednica Georgijeva. Bil sem poročevalec pri poročilu leta 2014 in vidim, da se je število primerov goljofije povečalo, takrat ne zmanjšalo. Takrat, leta 2014, smo izgubili preko 3 milijarde evrov. Ile malo dolgov smo ponovno iztirjali iz držav. Države prijevajo veliko evropskih sredstev, ampak tu ni nobenih obveznosti, da bi zagotavljale primirne podatke o dobri rabi sredstev. Tako da mora komisija oblikovati dober sistem za zagotavljanje informacij, tako da bi lahko videli, kako pravzaprav države izvajajo priporočila OLAF in kako uporabljajo sredstva. Ne moramo več tolerirati sedanje situacije. Evropska komisija mora imeti večjo vlogo pri izterjavi sredstev. Sedaj pa postopek ujemi pozornost predsedujoče, gospod Pušsipil. Puš paní předsedkyně. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo pozorno sem poslušal vse prispevke in tudi gospo komisarko. Pomembno je, da ločujemo med nepravilnostmi, ki so bolj tehničnega značaja in drugimi nepravilnostmi. Včasih do tega pride na ključno. Potem je zelo pomembno, da imamo urad Evropskega javnega toživca. Sem se bil deset let vključen v izdelavo tega sistema na Češkem. In reči moram, da je tu vedno veliko nasprotovan in bojim se, da se tu slepimo in da menimo, da bo ta nov urad rešil vse težave, ampak ko govorimo o nepravilnostih, moramo jasno reči, da bodo najbolj odgovorni nacionalni ravni, Nacionalna sodišča mora biti odgovorna, tudi če imamo evropskega toživca, ki je seveda lahko vodilen, ampak nacionalna sodišča bodo tu najbolj pomembna. Treba je pa udariti sodelovanje med državami. Hvala. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi. Gospa Gratini, hvala predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno, glede na to, da je toliko goljufije na nacionalni ravni. Če imamo goljofijo, imamo korupcijo. In če imamo korupcijo, to slabo vpliva na državljane v državah članicah. To nas stane na milijone in milijone vsako leto. Korupcija lahko prispeva tudi k financiranju dejavnosti terorističnih omrežij. S korupcijo je manj zaupanja državljanov demokracijo. Mislim, da moramo izboljšati nadzor. Ampak preprečevanje je še bolj pomembno. To je problematično za državljane, ko recimo ni plačil, ko se plačila prekinejo zaradi neke napake. Mislim, da potrebujemo poenostavljene postopke, ker vidimo veliko napak. Včasih so to tudi naključne napake pri porabi sredstev, pa tudi pri poročanju o teh težavah. Mislim, da je najbolj pomembno, da se sredotočimo na preprečevanje. Hvala, gospod Marijas. Hvala, gospa predsedojoča. Evropski proračun bi lahko zaščitili preko OLAF-a. OLAF odkriva in preizkuje goljofijo in korupcijo. Tu gre za nepravilnost, nekaj zakonite dejavnosti, ampak vse nepravilnosti v letu 2014 znaše 3,24 milijarde evrov proračunske posledice teh nepravilnosti znašajo 36 odstotkov več v letu 2014 v primerjavi z letom 2013. Evropska unija je oblikovala OLAF, da bi se ta boril proti um, korupciji in goljofiji v državah članicah. OLAF ne počne ničesar, da bi prispeval k boju proti goljofiji na področju obdavčanja Evropske unije zato imamo davčno izogibanje velikih podjetij, ki se zateka davčne oaze. Olaf mora biti bolj aktiven, bolj mora prispevati k boju proti davčnemu izogibanju. Treba se boriti proti vsem nezakonitim dejavnostim Evropske unije. Gospod Šoltes, minuta. Torej, čestitke kolegu eh, Javorju za dobro upravljeno delo eh, in poročilo. Sam sem dotaknil samo eh, dveh problemov prvo nedovoljena trgovina s tobakom je seveda globalni problem zaradi katerega eh, države članice eu ja letno izgubijo obsežne vsote javnih prihodkov eh, ocene kažejo da tudi do sedemintrideset milijard evrov. Eh, gre za to da seveda tudi na ta način oškodujemo dobrobit evropskih davkoplačevalcev in drugi je področje javnih naročil Eh, zdi se mi da iz leta v leto samo ponavljamo da je na tem področju ogromno napak eh, nepravilnosti samo mislim da bi lahko tudi eh, dobili izračune koliko pravzaprav so učinki teh nepravilnosti na evropski proračun in pa seveda tudi ukrepati ampak sanje o generalnem evropskem tožilcu so seveda še daleč in do takrat seveda morajo več narediti tudi pristojni organi držav članic pri pregonu kriminala in korupcije na tem področju. hvala predsedujoča gospa komisarka v vašem govoru ste rekli da je preglednost najbolj povezana z dagoplačevalci to je njihova najboljša prijatelj, prijateljica in tudi uh, Eh, najboljše bratce boja proti korupciji. Zato je pomembno, da sedaj v 21. stoletju omogočimo vsem državam članicam, da lahko javnost s kliki na internetu pride do informacije o tem, za kakšne projekte gre, kdo so nosilci teh projektov, kdo so potem upravičenci in za kakšna sredstva gre. To je zelo pomembno, kajti s takšnimi mehanizmi bomo preprečili, da če bi imeli na vzkrižje interesov, da nekdo potem to izkoristi. Zelo pomembno je videti reakcije naših državljanov. Odbor za regionalni razvoj je povedal, da je zelo pomembno imeti tudi izobraževanje. Treba je spostaviti izhodišče pravilnosti za kohezijsko politiko, da bi lahko videli, do kakšnih nepravilnosti prihaja in kako pogosto. Potem pa imamo tudi preventivo. To je zelo pomembno pri tem poročilu. Hvala. Merci. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek CATCH-DI. Sedaj pa vi, komisarka Georgijeva. Uh, hvala lepa, hvala za vse komentarje in predloge. Skušala bom odgovoriti na vse, kar ste omenili pri teh vprašanjih, vse, kar je bilo namenjeno komisiji. Naj najprej začnem z vlogo preprečevanja kot je povedal gospod Pirinske. Sedaj imamo sistem zgodnega opozarjanja. Ta nam bo omogočil, da bomo vključili različne podatkovne baze v eno. Tako kot smo slišali sedaj na koncu, da bi videli, odkot prihajajo sredstva, kdo so upravičenci in da potem lahko sledimo, temu potovanju denarja. Sedaj imamo več različnih sistemov, ki niso vedno povezani in to je problematično in močno se osredotočamo na reševanje teh težav. Potem imamo pobudo, ki je osredotočena na rezultate pri reševanju proračunskega sistema. Tu ne gre le za pretok sredstva, ampak gre za to, kaj dobimo na koncu, kakšne so prednosti, kakšne so posledice. Seveda bo to trajalo nekaj časa, ampak imamo konsolidirane, strukturirane ukrepe. Uvodoma sem rekla, da bomo v naslednjem četrtletju že videli nekaj operativnih vidikov boljše integracije teh sistemov. Drugo, kar bi omenila, je povezano s tem, da je zelo pomembno ločiti nepravilnosti in goljofijo. Seveda je goljofija najbolj nevarna, To je rak naše družbe. Po drugi strani pa je to težje odkriti, kaj ti pri goljufljivih dejavnostih jo zadju veliko pameti in truda, da bi prikrili to, kar se počne. Kaj to pomeni za nas dvoje? Najprej treba je ponastaviti pravila, da bo težje oblikovati zlorabo informacij, in s to poenostavitvijo bi zmanjšali goljofijo, zmanjšali pa bi tudi stopnjo nepravilnosti. In drugo, kar je pomembno, v naši analizi moramo bolj jasno videti, kaj smo se naučili. In kaj se naučimo vsakeč, ko odkrijemo nov goljofil primer pri naših sistemih, zato da bi to preprečili v prihodnosti. In tu še nekaj o institucionalnih zmogljivostih. sedaj nam manjka kladivce. Ko nam Olaf sporoči, da je prišlo do nepravilnosti ali celo do goljufije, kajti mi pošljemo informacije nazaj nacionalnim organom in potem je to odvisno od nacionalnih organ. Tisti državah, kjer je pravni sistem dober, se spremejo ukrepe. Tisti državah, kjer so težave v pravnem sistemu, pa mogoče ni nadaljnih ukrepov. tu naj bi le 24 odstotkov teh sredstev izterjali. No, ne gre le za goljofijo, gre tudi za nepravilnosti. In komisiji smo razmišljali o tem. In menili smo, da če bi imeli Evropski urad javnega toživca, bi imeli to dodatno kledivce, da bi se lahko lotili goljofije. Predstavili smo predlog, žal pa smo videli, da se je potem ta prvotni predlog predvsej omilil. Zaskrbljeni smo, izrazili smo naše pomisleke glede tega, da naj bi sedaj goljofije na področju DDV-ja bila izključena iz mandata EPA. To bi seveda pomenilo velik del morebitne zlorabe, ki bi jo lahko odkrili. No, seveda morajo države članice sedaj zaključiti analizo o uradu Evropskega toživca, ampak strinjam se s tistimi, ki ste rekli, Ja, tu moramo imeti dodano vrednost za nas, da bi to financirali. Ne potrebujemo institucij kar tako, ampak jih potrebujemo zato, da delajo učinkovito, da opravljajo svoje delo. Potem smo slišali še nekaj pomembnega. Da smo močni takrat, ko spregovorijo pravi ljudje o pravih priložnostih kritičnega pomena je, da zaščitimo žvižgače. To počnemo tudi za osebje komisije in tu se pora vprašanje, kaj lahko še storimo, da bi podprli države članice, pri tem, da bi bolj okrepile zakonodaje, ko gre za zaščito žvižgačev. Gre za dialog, ki še mora potekati, kakšna je naša odgovornost, želimo biti previdni, ne želimo stopati izven meja naše pristojnosti. Slišali smo komentar da če ne spoštujemo suverenosti in subsidijarnosti, da lahko zaidemo v še hujše težave. Seveda se tega zavedamo in naj zaključim in rečem, da upamo, da bo gospod Pirinski prihodnje leto izdelal zelo dobro analizo, zakaj je več goljofije. Zato, ker jo bolj odkrivamo ne no, ujamemo več takšnih storitev ali pa so to slabe novice in je eh, vedno več te goljofije. No, upam, da bomo potem to analizo že vključili v ukrepe komisije. Hvala lepa. Merci, madame, la parole est à monsieur Javor. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Javor. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa, gospa komisarka, za vaš prispevek in tudi za živahno razpravo. Hvala lepa vsem članom, ki so v tej razpravi danes sodelovali. Zelo na kratko bi se rad odzval na različne vidike, ki so bili izpostavljeni v tej razpravi. Mislim, da obstajajo štiri temeljni elementi v boju proti davčnim utajam v Evropski uniji. Prvič, popolna preglednost. Goljufija in korupcija nista možni, če je zagotovljena preglednost. Tukaj gre za obvezujoč registr lobistov v Evropski uniji, pa tudi v državah članicah je razvoj zaskrbljujoč, kar zadeva preglednost. Potem je tukaj boljše poročanje nacionalnih organov. Drugič, okrepljeno sodelovanje med državami članicami. Gospa Makove je omenila, da se je nemogoče boriti proti goljufijam v zvezi z DDV-jem brez sodelovanja med državami članicami in tega sodelovanja v tem trenutku ni. Tretji element pa so močne inštitucije. Še zmeraj govorimo o Olafu. Seveda lahko kritiziramo Olaf, ampak Olaf ne more biti učinkovit brez ustreznih pristojnosti, ki jih potrebuje, če želi biti učinkovit. In zaradi tega moramo okrepiti uh, OLAF. Preveriti moramo, ali se spoštujejo priporočila OLAF-a v državah članicah. Poleg tega pa potrebujemo tudi druge inštitucije, kot recimo Urad Evropskega javnega tožilca. In še četrti element, eh, to so sankcije. In eh, tukaj je Evropska unija najmanj uspešna. Kako uvesti te sankcije, kako prisiliti države članice, da bodo spoštovale pravila, ki jih sprejemamo? To je ključnega pomena, sicer eh, se ne bomo mogli uspešno boriti proti goljufijam in korupciji. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena in glasovanje bo potekalo jutri.